nahraniti naše sodržavljane ali pa Evropa v bistvu nima več smisla. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Bove. Glasovanje bo ob 12. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je poročilo gospoda Petričena o vesolski strategiji Evropske unije. Poročevalec, prosim, 4 minute. <clears throat> hvala lepa gospod predsedujoči vesolje je postalo zelo aktualno vprašanje mediji se zelo zanimajo za to pravkar smo izstrelili dva satelita prva dva satelita za galileo oktobra lani in to je prvi korak k temu da bi dosegli neodvisnost evropske unije na področju satelitske navigacije Da bi dosegli ta ambiciozni cilj, pa je potrebno povedati, da je velik zagon dal činjen 189 Lizbonske pogodbe, ki zelo jasno Evropski uniji daje pristojnosti in odgovornost za koordinacijo in konsolidacijo nacionalnih vesoljskih programov in politik. Gre za skupni pristop, ki lahko spodbudi znanstveni in tehnični napredek, pa tudi industrijsko konkurenčnost. Pogodba vzpostavlja cilje, ki prepoznavajo pomen vesolskih storitev. Te lahko evropskim državljanom pomagajo tako gospodarsko, družbeno in na drugih področjih. Evropska unija bo lahko globalno konkurenčna. Pogodba torej daje podlago, jasno podlago, za dosego naših ambicioznih ciljev. Evropske institucije morajo dobiti zadostna sredstva in eh, tudi ustrezne instrumente. Včas mi je bilo, da sem v zadnjih mesecih v odboru ITRE pripravljal osnotek poročila o strategiji Evropske unije glede vesolske politike v dobro državljanov upam, da bo končna različica tega poročila spoštovala ambiciozne predloge, ki jih želimo zajeti v tem poročilu. Staja pa razkorak glede dveh strateških programov. Gre za Galileo in eh, GMS. Čeprav delim pomen Galileja, ki mu ga namenjam, komisija to je en stebrov vesolske strategije, investicije, ki so že bile izvedene, 3,5 milijarde evrov, pa moramo povedati tudi, da bi tudi GMES moral dobiti zadostno sredstvo. Prepričan sem, da bi zgolj sinergijo in porabo obeh programov lahko zagotovili politično in tehnološko neodvisnost naše celine tako bi torej družbeno in gospodarsko pridobili državljani. Zato je v poročilu, ki ga je sprejel odbor ITRE, navedeno tudi to, da obžalujem odločitev komisije, da ne bo financirala GMES v finančnem okviru 2014 do 2020. Zavedam se, da pomankanje finančnega okvirja za ekonomsko podpiro, podporo verjetno pomeni, da ne bo, da bodo izkopane tudi investicije, ki so bile že izvedene. Zanima me seveda strategija, kako si želi komisija nadaljevati glede upravljanja Galileja pa tudi GMS-a, da bi racionalizirali operativo in da bi imeli ustrezen okvir za stroške vzdrževanja. V poročilu smo prav tako izpostavili potrebo potem, da mora Evropa vzpostaviti neodvisnost glede vesolske strategije. Trgovinski sporozumi, ki jih imamo s tretjimi državami, morajo, biti, morajo temeljiti na vzajemnosti. Izogniti se moramo razmeram, kjer smo odvisni od eh, zunaj evropskih dobaviteljev, naprimer za izstrelitev satelitov to skupaj z vzpostavitvijo Evropskega vesolskega nadzornega sistema. To so ključni vidiki v ambicioznem besedilu, ki upamo bo podal odzive, ki jih pričakujejo naši državljani. Mislim, da je Evropska vesolska strategija nekaj, kar mora vključiti tudi industrijo, če želimo biti uspešni v prihodnje. Soočamo se z globoko gospodarsko krizo in Še bolj pomembno je, da ekonomsko gledano EU se tudi vključi na tem področju, tako da bi lahko zadržali konkurenčnost celine globalno gledano, kjer konkurenčnost narašča. Samo, če bomo evropski industriji dali odiplive možnosti za razvoj, bomo lahko zahtevali od nje, da investira v tehnologije in človeške vire, ki bodo pomembni v prihodnje. Samo če bo evropska industrija ostala vodilna na vesolskem področju, bo naša celina ostala vodilna tudi na tem pomembnem področju. To je torej bistvo mojega poročila glede Evropske vesolske strategije in upam, da bo Evropski parlament eh, to podprl in bo to poročilo torej dobilo zagon in bomo tako dali zagon tudi členu 189 Lizbonske pogodbe in bomo zagotovili napredek v sektorju, kjer je trajnostna rast ključnega pomena za EU. Eh, no. Hvala lepa, gospod Patričelo. Nimamo govornikov, razen postopka CatchDI, pritegnite pozornost predsedojočega, tako, tako da prehajamo na ta postopek in gospod Zasada. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi zelo pogosto ugotavljam, da se sploh ne zavedamo, da je vesoljska aktivnost in storitev povezane s tem ključnega pomena za razvoj naše družbe. Po mojem mnenjem bo največjo korist od eh, vesoljskih programov imelo ravno letalstvo. Program Galileo in EGNOS zagotavljata pomemben razvoj projekta enotnega evropskega neba in razvoja evropskega letalstva in letalskega prometa. Vesoljske tehnologije bodo prav tako izboljšale varnost v cestnem in pomorskem prometu, še posebej v smislu nadzora cestnega prometa, eh, potem pri zaračunavanju cestnin in tudi pri sledenju v realnem času. Na dosedanjih eh, sedmih zasedanjih je odbor oziroma je svet za pristojen za vprašanje vesoljstva, eh, le enkrat obravnaval to tematiko, zato bi resnično pozval svet, da se bolj posveti tej tematiki. Predsedujoči prekinja. Gospa Tikal. Muchas gracias, señor presidente, Mr. Commissioner. Hvala lepa, gospod predsedoči, gospod komisar. Evropska unija mora investirati za to, da bomo vodilni na področju vesoljske infrastrukture podpiram pospešitev sodelovanja s tretjimi državami, čeprav posebno ZDA, Japonsko, Rusijo, Kitajsko, Indijo, Brazilijo, Argentino in Čilem. Prav tako tudi z bližnjim vzhodom. Podpiram z dostnim sredstvom na področju raziskav, to bo omogočilo tehnološki razvoj in večno konkurenčnost Evropske unije. Tako bomo ustvarili delovna mesta pri nas zahtevamo od komisije, da podpira MSP-je, ki bi naj imeli lažji dostop do skladov za inovacijo. Tukaj pa bi seveda omenili tudi programa GMES in EGNOS. EGNOS bi naj zajel celotno evropsko področje. Potrebno je to razširiti tudi na jugovzhod Evrope. E reduzcan la velocidad de sus intervenciones porque. Hvala lepa. Prosim, če govorite bolj počasi, sicer imajo tolmači težko delo. Gospod Paška. Ti važeni pan komisar. Ak... Hvala lepa, gospod predsedoči, komisar. Vesolske dejavnosti Evropske unije se osredotočajo predvsem na Galileo in GMES program za globalno nadzorovanje okolja in varnosti. Lahko pričakujemo, da bo program Galileo v prihodnje nudi svoje storitve javnosti. Od leta 2014 bi naj začeli s testi. Ko bomo začeli s tem delovanjem tega sistema, medoperabilnost GPS in GLONAS je predvidena. Tako bi lahko potem sodelovali na mednarodni ravni pri sistemih satelitske navigacije. Kar se tiče vesolskih storitev, te hitro naraščajo in Galileo nudi prednosti v primerjavi s konkurenčnimi sistemi, tako da lahko pričakujemo tudi družbene in ekonomske prednosti vzrej tega projekta. Sedaj pa seveda ostaja vprašanje komisiji, kako bomo financirali in upravljali GMES od leta 2014 pričakujem, da bo komisija tu nekaj storila. Govornik se prekinja. Gospod Brons. Hvala lepa. Politične države, ki so postale zrele, načrtujejo simbolne pa tudi monumentalne projekte. Kolumb je seveda odkril Ameriko, novi svet odkril, želel odkriti Indijo kakorkoli že, takrat bi lahko rekli, da pač eh, nismo krili tistega, kar smo mislili. Komisija izpostavlja to, da veliki projekti prinašajo prednosti, novi proizvodi omogočajo inovacije in raziskave, seveda pa prinašajo tudi slabosti, vendar pa prava motivacija je ta, da bi politični organ eh, dobil legitimiteto, sicer bi lahko ta organ propadel po besedah komisije, tako bo Evropska unija glavni dejavnik na globalni ravni in bo prispevala ta vesolska strategija k neodvisnosti Evropske unije, tako eh, globalno kot eh, ekonomsko gledano. In to pomeni suženstvo, če me ne vprašate. Petru Luhan. Hvala lepa, Petru Luhan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V pododboru 7 Veliko govorimo o vesoljski strategiji, še prav posebno, kar se tiče varnostne politike in obramne politike Evropske unije. Evropska unija mora biti v pionirski vlogi pri vesoljski strategiji, če želimo odigrati ključno vlogo na mednarodni ravni. Mislim, da so sledeči elementi zelo pomembni. Potrebno je krepiti industrijsko sodelovanje na področju vesoljske politike s tretjimi državami. ZDA e potrebujemo Japonsko, Kitajsko, Indijo in ostale države ki so napredovali na tem področju. Prav tako moramo pritegniti več kapitala iz zasebnega sektorja, zato da bi napredoval program GMES Evropske unije. To nam še ni uspelo in ne nazadnje, nadaljevati moramo z investicijami pri dokončanju sistema Galileo. Napak bi bilo, če bi izgubili zagon, ki je zelo pomemben. Hvala lepa. Ecuador, es, eh, Hvala, gospod Luhan. Kot zadnji pa kolega Viktorijo Prodi. Grazie. Hvala lepa. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar Tajani. Gre za resnične, pomembne evropske infrastrukturne projekte, ki so ključnega pomena za oblikovanje evropske politike. GMSS je pomemben z vedika varnosti in tudi z vedika upravljanja naših eh, politik za preučevanje globalnega segrevanja in tudi za napovedovanje ekstremnih bremenskih pojavov. Zato moramo ta projekt vključiti v večletni proračun EU. Če pa to ni mogoče, pa bi to utegnila biti priložnost za uvedbo projektnih obveznic, ki imajo tudi posebno funkcijo za odpravo trenutnih gospodarskih težav. Gre za pomembno investicijo v našo prihodnost, ki jo bomo lahko poplačali v kratkem času. Zato mislim, da bi morali iti v to smer, gospod komisar. Hvala lepa. Beseda ima v imenu komisije za zaključek razprave sedaj gospod Tajani. Hvala lepa, predsedujoči. Vesoljska politika je prioriteta, ki sedaj sodi tudi v mojo pristojnost znotraj komisije, tako z vidika storitev, ki jih bo in ki jih že ta sistem zagotavlja našim državljanom, prav tako pa zato, ker sem mnenja, da industrija in podjetja, se imamo na tisoče malih in srednjih podjetij, ki so aktivni na tem področju, Vsa ta podjetja so namreč v osrčju tako imenovane tretje industrijske revolucije. Gre za industrijsko politiko, ki bo Evropi omogočila, da se osredotoči na rast in eh, razvoj v kontekstu notranjega trga, predvsem v kontekstu realnega gospodarstva. Določene konkretne rezultate, gospod Potrečeli, smo že dosegli in eh, hvala tudi za vaše delo, za delo vaših kolegov. Hvala tudi gospod Prodi za to izresno podporo politiki komisije. Mislim, da se tu popolnoma strinjamo, ko pozivamo k resnično konkurenčni vesoljski politiki v Evropi. Kot rečeno, v zadnjih nekaj mesecih smo dosegli pomembne rezultate. Sistem EGNOS eh, začenja z delovanjem oktober smo lansirali prvi satelit sistema Galileo iz francoske Gvijane, prva dva operativna satelita namreč. In eh, na, na dani strelitve smo tudi začeli s postopki za dobavo osmih novih satelitov in 1. februarja bomo tudi že objavili rezultate tega javnega razpisa za dobavo nadaljnih satelitov v okviru sistema Galileo. Uspelo nam je prihraniti približno 500 milijonov evrov na podlagi narejenega. Sploh v primerjavi z napovedmi, ki so bile pripravljene v začetku leta 2011, v okviru medinstitucionalnih eh, skupin in tudi dokumenta, ki smo ga pripravili in predstavili parlamentu. Galileo torej teče svojo pot, storitve v okviru sistema Galileo naj bi postale operativne še pred koncem leta 2014 in eh, celoten sistem s 30 sateliti naj bi bil vzpostavljen že do konca leta 2020. Predsedujoči kolegi, kar zadeva implementacijo sistema GRD in tudi upoštevajoč finančno perspektivo, ki smo jo predložili svetu in parlamentu, načrtujemo investicije v višini približno 7 milijard evrov. Toliko torej za implementacijo, 1,5 7 milijonov milijarde ali nekaj takšnega za izstrelitev satelitov, ostalo pa za vzdrževanje in eh, celovito implementacijo storitev. Treba je upoštevati, da enkrat, ko bo Galileo v polni meri operativen, bomo približno 90 milijard evrov uspeli prihraniti. Zabeležil sem si sporočilo gospoda Patričela, kar zadeva. Da PNSS. In eh, dejstvo je, da moramo iti naprej s tem sistemom. Predlagamo pa, da se ad hoc sistem financiranja vzpostavi izven proračuna med, in sicer v okviru posebnega sporazuma med 27 državami članicami. To je nekaj, kar sem tudi izpostavil na zadnjem eh, svetu za vesolje. O tem sem govoril tudi na zadnjem svetu za konkurenčnost. Dobro se zavedamo stanja proračuna in Evropska komisija in tudi ta parlament bi raje videla bolj ambiciozne odločitve držav članic, kar se deva proračuna, ampak žal rezultat ni bil ne tisto, kar smo pričakovali, niti tisto, na kar smo upali. Zaključek je torej ta, da smo prisiljeni v to, da ne vključimo vseh tistih aktivnosti, ki smo jih želeli vključiti v proračun EU za prihodnje obdobje, čeprav se seveda zavedamo, kako zelo pomemben je sistem GMS v okviru celovite vesolske politike EU. Naj samo spomnim, da nam GMS omogoča tudi, da konsolidiramo svoje mednarodne povezave imamo sporazume z latinskoameriškimi državami, naprimer, kar zadeva našo vesolsko politiko in tekom belgijskega predsedovanja smo upravili veliko dela tudi pri sodelovanju z Afriško unijo, z njimi veliko sodelujemo. Tudi kar zadeva opozovanje tal, ampak kot rečeno, imamo proračunske omejitve in zato se je komisija pač morala odločiti, kot se je. V finančni perspektivi smo se odločili, da bo ta celovit svežen 80 milijard evrov, torej sredstva za raziskave in eh, inovacije, v okviru tega svežnja smo se torej odločili, da bomo velik eh, del namenili raziskavam in razvoju v okviru vesoljstva. Gre torej za to, da skušamo podati dodano vrednost celotne vesoljske politike, ampak tu potrebujemo vašo podporo. In eh, to, kar smo slišali potem po uvodu gospoda Patričela, kaže na to, da ste na naši strani. To torej pomeni, da moramo v naslednjih nekaj tednih, mesecih in letih zagotoviti široko podporo tej politiki in pripričan sem, da nam bo to tudi uspelo. Eh, Hvala lepa. Razpravo smo s tem zaključili, ob 12. pa bomo o tem glasovali. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Karone.